besedo kolega Flanagan, izvolite. Hvala lepa. George Orwell bi bil presenečen glede tega, kako so poimenovali ta instrument. Več kot 5 milijard evrov ste namenili tem ciljem v petih letih. To se sliši zelo zanimivo, ampak ta sklad bo af afriškim državam omogočal, da kupijo orožje, kljub temu, da gre za države, ki imajo dolgo zgodovino zlorabe človekovih pravic. Sam zavračam predlagan instrument in to strogo. Če pa boste že podprli ta instrument, pa lahko to tudi preimenujete. Lahko bi bila, naprimer, Evropska agencija za izvoz orožja. Mislim, da bosta predvsem Mali in Somalija prejemala pomoč iz tega sklada. Oglejte si, kaj se je prejšnji teden doda, dogajalo v Maliju. Irska se je pridružila Evropski uniji zato, da bi skupaj z, druž, z drugimi državami članicam dosegali mir. Tega pa ne bomo storili, če bomo podprli ta projekt. Evropska unija naj bi bila mirovni projekt, ampak to ni več. Hvala lepa, gospod Flanagan. Za konec pa še kolega Papadakis. Hvala lepa. Evropska unija se je tukaj odločila za mirovni inštitut, ampak ko voditelji govorijo o miru, državljani vedo, da se kuha vojna. Ta instrument ima namreč samo en namen in sicer to, da omogočimo neposredno financiranje vojske za imperialistične intervencije držav Evropske unije. Povečali bomo izdatke za vojsko in to kar dvakrat. 1,5 milijarde evrov letno bo namenjeno za to. To se mi zdi zelo provokativno. Celo ženske pozivamo k temu, da se pridružijo tem zelo nevarnim operacijam. 70 let po tem, ko je bil spostavljen NATO in 20 let po tem, ko uh, je NATO bombardiral Jugoslavijo, smo sedaj mi vzpostavili in, in mehanizem, ki bo takšne intervencije spet eh, omogočil. Razumeti moramo, kdo je naš eh, sovražnik in kaj lahko storimo. Hvala. Najlepša hvala. Postopek pritegnitve pozornosti je zaključen. Sedaj dobi besedo še enkrat komisar King. Izvolite. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala poslancem, ki so pokomentirali ta predlog. Hvala lepa za vaše komentarje in predloge. Gospodu Pimentu Lopesu bi rad povedal naslednje. Ničesar ne skrivamo, prav nasprotno. Gre za namen, da bi bilo vse čim bolj transparentno. Tudi v poročilu je zelo jasno zapisano, zakaj gre, jasno je, kakšni bodo postopki sprejemanja odločitev in vsi bodo imeli priložnost nadzorovati kako se porabljajo sredstva. Določene stvari, ki jih izpostavlja poročilo, smo že uh, začeli izboljšavati. Naprimer, predaja opreme bo potekala v skladu z mednarodno zakonodajo in evropskimi pravili. Tukaj bomo izjemno skrbni in to je naša visoka prioriteta. V celoti se strinjam tudi s tem, da mora Evropski parlament biti v celoti obveščen o uporabi teh sredstev in to redno. To je zaveza, ki jo lahko Evropska komisija z veseljem poda. Torej, še enkrat najlepša hvala vsem, ki so komentirali to pomembno temo in vem, da imate nekateri zelo uh, vehementno mnenje tukaj. Najlepša hvala in upam, da boste predlog jutri podprli. Hvala, gospod komisar. Besedo za konec dobi še enkrat gospa poročevalka, gospa Vautmans. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Pogosto sem slišala besedo mir, mir in varnost. To sta pojma, ki jih mnogi ljudje po svetu ne poznajo. Tukaj in tam še vedno obstajajo vojne in konflikti in prav zato je ta mirovni institut tako pomemben. Potrebujemo fleksibilen instrument, ki nam bo pomagal pri tem, da bo naše posredovanje bolj učinkovito instrument, s katerim bomo lahko podprli naše partnerje v operacijah in kjer bomo lahko skupaj porazdelili stroške. Slišala sem veliko argumentov, ki sploh niso relevantni. Ta instrument Evropa nujno potrebuje, če želi bolj učinkovito posredovati. In prav to od nas želijo naši državljani. Naša zunanja politika eh, je takšna, da lahko blefiramo, ne moremo pa učinkovito posredovati. In to je problem mislim, da lahko s tem instrumentom dejansko spremenimo stvari na terenu in izboljšamo situacijo. Upam, da ga boste jutri torej podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Vautman. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Zasedanje se nadaljuje jutri v četrtek 28. marca ob 9. in eh, do 4. ure. Dnevni red je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Vsem skupaj želim varno pot domov. Zahvaljujem se vsem službam in eh, vam želim lahko noč. Nasvidenje. Seja je zaključena.